Welcome back. Welcome back and please be seated. Dobrodošli nazaj, prosim, če se posedite. Veseli me, da ste ponovno tu, kar še nekaj dela nas čaka. Zdaj smo imeli odmor za kavo, zdaj pa nadaljujemo. In sicer do pol šestih, kajti takrat bomo začeli z zadnjim delom, še z zadnjimi panelisti, ki so že tu v dvorani. Dobrodošli. Namestnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Prav tako bomo slišali še strani profesor Pellegrini, ki je tudi že v dvorani. Ampak najprej nas čaka še težji del in sicer razprava o poslovniku. Obravnavati moramo predloge sprememb poslovnika. Dovolite mi, da nekoliko zastavim okvir. Člen 6 poslovnika v skladu z priporočili v konferenci predsednikov Evropskih parlamentov iz 2014 v Bratislavi, naj bi mešani odbor opravil pregled poslovnika dve leti po ustanovnem zasedanju in predstavil zaključke takšnega pregleda predsedstvu. parlamentov držav članic. Rok za vložitev predlogov sprememb je bil določen v Bukarešti in sicer 4. december, 4. september. 13 predlogov spremi smo dobili do tega roka. A set of amendments tabled by co-chairs. Torej so predsedujoča sta na podlagi dela delovne skupine, glede danske in na podlagi prispevkov bolgarskega romunskega, finskega in hrvaškega parlamenta glede sodelovanja danskega parlamenta smo prejeli tudi več pisnih predlogov sprememb poslovnika. Vsi amantmaji, ki smo jih prejeli in vsi pisni prispevki so sestavni del gradiva, ki ste ga dobili vnaprej za potrebe današnjega sestanka. Imamo torej vrsto amantmajev glede sodelovanja danskega parlamenta, vemo, kakšen je danski pogoj. Danska namreč se je izključila iz eh, sodelovanja v področju svobode, varnosti in pravice na podlagi protokola o pristopu Danske k Lizbonski pogodbi in posledično so tekla pogajanja o posebnostih danskega sodelovanja. pri odboru za nadzor nad Europolom. Glede teh eh, amandmajev predlagam naslednje. Trojka predsedstva se je dogovorila o postopku za razpravo in potrditev predlogov sprememb. imamo dve možnosti. V primeru amantmaja sprejetega soglasjem bo prišlo do spremembe poslovnika. V primeru, da ne bo soglasja glede amantmaja, pa amantma ne bo potrjen in poslovnik ostane nespremenjen. torej ostanemo pri statusu quo glede poslovnika. V vsakem primeru smo mnenja, da bo razprava danes v ponedeljek in jutri v torek predstavlja konec postopka pregleda določb poslovnika. Predlagam torej, da se lotimo prve točke in se zdaj razprava. Začeli bomo z naborom amantmajev o sodelovanju danskega parlamenta v skupnem parlamentarnem odboru. Kot rečeno, smo na to opozorili že v gradivu, ki ste ga predhodno prejeli. Gradivo je bilo tudi objavljeno na spletni strani IPEX. Delovna skupina, sestavljena iz eh, trojke predsedstva in danskega parlamenta je pripravila amantmaje, ki sta jih sopredsedujoča potem posredovala o mešanem odboru. Sopredsedujoča predlagava sprejetje teh amantmajev o sodelovanju danskega parlamenta v skupnem parlamentarnem odboru. Posterično bo danski parlament postal član z omejenimi pooblastili na mesto trenutnega statusa opazovalke. V poslovniku bi dodali protokol, ki bi opredeljeval podrobnosti sodelovanja danskega parlamenta pri našem delu. Danski parlament ne bo torej sodeloval pri odločanju, ampak njihovo stališče bo zabeleženo na zapisnik sestankov odbora ne bo na Danskem, ko bo Danska predsedovala EU in Danska ne bo imenovala svojega predstavnika v upravni odbor Europola. To torej je predlog, ki ga tudi predlagava oziroma potrjujeva oba so predsedujoča na podlagi do sedaj upravljenega dela. Sedaj, če razložim stališče danskega parlamenta, predlagam razpravo po dve minuti. Vsak besedo najprej dobi predstavnik danskega parlamenta, gospod Rasmus Nordqvist. Izvolite. Hvala lepa trojki in eh, so predsednikoma za delo, ki smo ga upravljali v zadnjih dveh letih. Težko je bilo najti dobro rešitev, da bo danski parlament lahko sodeloval pri tem pomembnem delu. Tako da za nami je intenzivno, ampak vendar je zelo dobro delo. Mislim, da je rešitev, ki je zdaj pred nami, rešitev, ki jo vsi lahko razumemo kot dobro, kot eh, nekaj, na podlagi česar lahko v polni meri sodelujemo pri delu odbora za nadzor. Predvsem bi se rad zahvalil tudi strokovnemu osebi odbora Libe v Evropskem parlamentu za njihovo pomoč pri iskanju rešitve, ki je mogoča v okviru poslovnika in ki hkrati tudi izpolnjuje naše želje, želje danskega parlamenta, da bomo dejansko lahko sodelovali tu v tej skupini. Tako da zelo nas veseli ta rešitev in upam, da bo da tudi ostali parlamenti skupaj z Evropskim parlamentom lahko podprli te spremembe. Hvala. Hvala lepa. Hvala predstavniku Danskega parlamenta, gospodu Nordkvistu, za to predstavitev rezultatov dela, ki je potekalo pred današnjim srečenjem. Sprašujem, ali še kdo želi besedo? Ali žigo izraziti nasprotovanje oziroma ne strinjam je z predlaganim rezultatom našega dela. Vidim, nekdo želi besedo, da? Predstavljate poljski parlament, je tako? Hvala. En pomislek imam. Kaj se zgodi, ko bo Dan, Danska predsedovala, kdo bo zasedel mesto, dansko mesto v trojki. Kajti vedno je trojka tista, ki vodi organizacijo dela, ali bo ta trojka takrat v bistvu dvojka, ali kako bo to rešeno, kajti zadeva ni najbolj jasna, vsaj zdi se, da ne. Ja, določba je takšna, da z... tista država, ki sledi po vrstnem redu predsedstv oziroma predsedovam potem zasede mesto Danske. To je pač posledica te specifike. danskega sodelovanja v okviru območja varnosti, svobode in pravice. Torej, v tem ciklu predsedstv bo naslednje predsedstvo nadomestilo mesto Danske. To bo pač praktična rešitev. Torej, če ni drugih eh, nasprotovanj, zdi se, da ne potem ugotavljam, da smo s soglasjem tudi potrdili to spremembo poslovnika, kar je tudi potrjen način dela. Uradno moram tudi povedati, da bo poslovnik ustrezno spremenjen in da bodo nova pravila začela veljati danes, takoj. Tako, sedaj pa besedo predajem so predsedojoči, ki bo sedaj predsedovala preostanko razprava glede amandmajev k poslovniku. Hey, so Najlepša hvala. Sedaj pa prejdimo kar k predlogom sprememb. Vsaka delegacija bo dobila na voljo dve minuti. Najprej bom dala besedo nacionalnim delegacijam, da predstavijo predloge sprememb. Najprej nizozemska delegacija, gospa Monika Dempolt. Predloge sprememb 1, 5 in 8. Izvolite. Dragi člani parlamentarnega nadzornega odbora, hvala lepa, eh, da smo lahko vložili predloge sprememb in da jih lahko predstavim. Štiri cilje smo si zastavili, namreč zagotovitev preglednosti, zagotovitev kontinuitete, soglasja in pa. Uh, zastopanosti. Gre za pravočasno zagotovitev dokumentov pred vsako sejo parlamentarnega odbora. Poleg tega morajo so predsedujoči utemeliti, zakaj so zavrnili vprašanja, ki so bila zastavljena odboru. Poleg tega predlagamo tudi maksimalno obdobje za odgovor za strani Europola. Europol je zagotovil, da bo odgovoril v eh, šestih tednih. In poleg tega nizozemska delegacija predlaga, da bi v upravnem odboru mandat trajal 18 mesecev, imenovanje bi moralo potekati z soglasjem ali alternativno z preprosto večino. Poleg tega pa predlagamo, da člani odbora ne bi smeli prihajati iz držav, eh, ki so del predsedujoče trudke. Dobro, sedaj pa nemška delegacija, Suzane Mitak, predlog spremembe 2. Beseda je vaša. Najlepša hvala, dragi kolegi. Potrebno je zagotoviti učinkovit parlamentarni nadzor, zaradi tega je potrebno poskrbeti za uh, racionalizacijo. In parlamentarni nadzor je pomemben za učinkovito nadzor nad Europolom, zato pa potrebuje parlament tudi ustrezne informacije. Vsi člani nadzornega odbora morajo prejeti ustrezne informacije, ki jih potrebuje za svoje delo in zato predlagamo v členu 4.2, da so vprašanje in odgovori posredovani vsem članom nadzornega odbora. In eh, poleg tega je potrebno predvideti njihovo uporabo na tablicah, če ne gre za zaupne dokumente. Mislim, da bi bilo to zahvaljujoč novi tehnologiji mogoče.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 seji v Bukarešti smo že dejali, da bi bilo prav, če bi prišlo do izmenjave članov v nadzornem odboru, kot eh, prihaja tudi do članov, zamenjave članov predsedstva. Na ta način bi zagotovili večjo eh, kontinuiteto, vse skupaj pa bi bilo seveda povezano tudi s tem, kako naši člani predstavljajo oziroma pripravljajo poročila. Poročila so bila v preteklosti precej kratka, šlo je le za štiri strani in to je bil le kratek povzetek, ne pa popolno stališče. Poleg tega pa menimo, da bi bilo smiselno spremeniti način glasovanja. Menimo namreč, da bi lahko prišli tudi do soglasja, Podobno odločitev eh, smo predstavili že v odboru Kozak, torej eh, uporabiti bi morali kvalificirano večino, če eh, ne dosežemo absolutne večine. No, sedaj ste slišali predloge sprememb. Sedaj pa uh, bodo sledili, sledile še predstavitve romunskega parlamenta in hrvaškega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gre za predlog spremembe 4 na člen 4. Gre za pravico do vprašanj radi bi določili šestedenski rok za odgovor na vprašanje. Poleg tega bi radi tudi, da predsedniška trojka preveri dopustnost vprašanj, ne pa so predsedujoči. Kaj ti bolje je, da štirje nekaj preverijo, kot pa le dva. To namreč ukrepi verodostojnost vprašanj. In poleg tega bi radi, da so vprašanja in odgovori tudi objavljeni, kaj te. Glede na to, da je vprašanj vedno več, bi na ta način lahko člani preverili, ali so bila vprašanja že zastavljena eh, poprej. Ta predlog spremembe podpira tudi nemška delegacija, pa tudi hrvaška delegacija. Poleg tega je zelo pomembno, da vprašanja prejmejo vsi člani odbora, tako da bi lahko zagotovili. Uh, spoštovanje načela preglednosti. Drugi predlog spremembe, ki ga tudi podpirajo vse tri delegacije, pa se nanaša na deveto točko, peti člen in sicer na imenovanje članov upravnega odbora. Gre za načelo rotacije, ki velja za predsedstvo Evropskemu svetu in Radi bi, da se zagotovi enakopravnost držav članic. Vsaka država članica tekom predsedstva bi morala imeti možnost, da imenuje člana, ki bo eh, sodeloval pri sejah upravnega odbora. Države članice bi na ta način lažje razumeli predsedujoče države članice, bi na ta način lažje razumeli, eh, katere razprave potekajo v upravnem odboru. Poleg tega bi radi določili petmesečni rok in tukaj prosimo za podporo drugih delegacij, če ne bomo dosegli vsega, soglasja, pa smo pripravljeni tudi na drugo rešitev. Kot je predlagala direktorica upravnega odbora prej. Ta upravni odbor je sestavljen iz enega člana in enega nadomestnega člana iz vsake države članice. Mi bi predlagali dva člana enega člana in enega nadomestnega člana in dva so predsedujoča. Na ta način bi zagotovili spoštovanje načela kontinuitete. Kaj te članstvo bi potem trajalo pet let, članstvo v upravnem odboru, poleg tega pa bi bila spoštovana tudi druga načela, ki so zdoločena v uredbi o Evropu. če bi oba člana sodelovala pri seji Europola, tako polnopravni kakor nadomestni član, bi imel pravico dogovora le eden izmed članov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa portugalska delegacija. Gospoda Silva, predlog spremembe šest. Izvolite. Here. <laughs> Lepša hvala, tukaj sem. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, glede na to, da imamo tolmačenje, bom govorila portugalsko in predstavila predlog spremembe člena 5 uredbe. Dragi kolegi, kot je bilo rečeno že pri seji v Bukarešti, smo zašli v slepo ulico. kar zadeva upravni odbor Europola. In portugalska delegacija predlaga, da ne bi imeli načela rotacije. Predložili smo dokumente, ki vsebuje naš predlog in predlagamo dva člana v upravnem odboru in da bi člane morali, morali predlagati države članice, ki imajo trenutno predsedstvo, šestmesečno predsedstvo. Portugalska delegacija predlaga, da podprete ta predlog, kajti mislimo, da je to uravnotežena rešitev, ki bi zadovoljila vse. You, then... Najlepša hvala. Sedaj pa Cipr. Gospod Demetrijo vodja delegacije predlog spremembe 10. Najlepša hvala. Naš predlog spremembe na člen 5 se upira na temeljno načelo, ki smo ga še enkrat izpostavili v Bukarišti februarja, pa tudi že v preteklosti, ko smo govorili o tej temi. Menimo, da bi morale, morala predstavnike imenovati tista država članica, ki trenutno predseduje Evropski uniji. In predstavniki oziroma če ta država želi kontinuiteto, lahko predlaga tudi eh, člane, ki so eh, iz države, ki je predsedovala predtem. Torej država, ki trenutno predseduje Evropski uniji, bi morala biti tista, ki odloča o tem, kateri bodo člani upravnega odbora. In mislim, da je še več predlogov sprememb, eh, ki eh, podpirajo to načelo, tako da mislim, da bomo lahko našli soglasje. Najlepša hvala, sedaj pa švedski parlament, gospod Lepert, vodje švedske delegacije, predlog sprememb, predloga sprememb 11 in 13. Najlepša hvala. kar zadeva imenovanje v upravni odbor, predlagamo, da bi imeli avtomatično zaporedje, gre za člen 5. Govorim o članstvu v upravnem odboru Evropola. Ne želimo dolgo, dolge razprave uh, o imenovanju uh, predstavnikov v upravnem odboru pri vsaki seji. Mislim, da bi avtomatično zaporedje moralo biti vezano na uh, rotirajoče predsedstvo v Evropski uniji. Popolnoma razumemo argumente, ki so bili podani v zvezi z zagotavljanjem kontinuitete. Mislim, da morajo vse delegacije nacionalnih parlamentov sprejeti lastno mnenje o tem, eh, kako deluje upravni odbor in katere so njegove naloge. Prednosti avtomatičnega zaporedja pa bi bile sledeče imenovanje, bi na ta način bilo ločeno od sprejemanja odločitev skupnega nadzornega odbora poleg tega pa bi rad spregovoril še o drugih predlogih sprememb, recimo o začetku veljavnosti in pa o postopkovnih pravilih. Predlagamo spremembo določil e, v členu 6.1. Predlogi spremem poslovnika e, bi potem stopili v veljavo šele nekaj časa, potem ko so bili sprejeti. Na ta način bi se izognili situaciji, v eh, kateri eh, bi eh, predlogi sprememb sprejeti tekom seje vplivali na sam potek seje. Poleg tega pa smo predlagali tudi spremembo člena 6.2, ko gre za klauzulo o reviziji. Tukaj gre za poseben postopek in za predloge sprememb na poslovnik. ta nadzorna skupina, ta nadzorni odbor je še zmeraj v povojih in zaradi tega eh, je seveda potrebno preizkušiti različne postopke in rezultat ni vedno znan vnaprej in zaradi tega je potrebno poskrbeti za prožnejši pristop do pravil dobro delujoče rutine je potrebno vključiti v poslovnik, neučinkovite prakse pa izključiti. Najlepša hvala. In potem parlamentarna delegacija, gospod Peters, predlog spremembe 12. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Lahko vam povem, oziroma lahko predstavim stališče delegacije Evropskega parlamenta glede upravnega odbora Europola. Naše stališče je izjemno jasno. Mislim, eh, da morajo sodelovati vse polnopravne članice, tudi Evropski parlament, za obdobje 18 mesecev z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev. Potem 3.3 eh, eh, predlog spremembe nizozemske delegacije Delegacija Evropskega parlamenta se s tem predlogom spremembe ne strinja. Predlog spremembe 2, eh, eh, člen 1.4a, deloma se strinjamo s tem predlogom spremembe, imamo pa tudi nekaj vprašanj. Kaj ti je? Uh, Veliko je bilo vprašanj v zvezi z vsebino tega novega elementa postopkovnih pravil. In spremembe postopkovnih pravil oziroma določil. In potem člen 4.1.e naša parlamentarna delegacija se ne strinja z tem predlogom spremembe. Imeli smo razpravo v Bratislavi aprila 2017 in ne moremo sprejeti tega predloga spremembe. Predlog spremembe 4, člen 4.2, eh, gre za možnost zastavljanja vprašanj. Delegacija Evropskega parlamenta lahko podpre del tega predloga spremembe, vendar pa morda niti ni potrebe sp po spremembi poslovnika, kaj ti gre zgolj za smernice. In smernice so bile poslane vsem uh, članom pretekli teden in uh, mogo mogoče ni ravno eh, potrebno sprejeti postopkovnih določil člen 4.2, predlog spremembe 5. Eh, delegacija Evropskega parlamenta lahko podpre del eh, tega predloga sprememb, ne strinjamo pa se z besedilom. In na zadnje še predlog spremembe 13 gre za šesti člen, eh, končna določila. Delegacija Evropskega parlamenta se ne strinja z predlogi sprememb, ki jih je predlagala Švedska. Takšno je naše stališče. Najlepša hvala. Veliko sprememb se eh, nanaša na postopkovna določila. Ali želijo delegacije besedo, dve minuti na delegacijo dobite? Torej vse skupaj osem minut. mađarska delegacija, gospod Ištvan Vitani. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. V besedilu oziroma v pismu iz februarja 2019 eh, smo zapisali, da je da bi bilo dobro, če bi pri naši naslednji seji lahko imenovali zastopnika, ki bi sodeloval pri eh, sejah nadzornega odbora. Zahvaljujemo se predsedstvu za vso upravljeno delo in upam, eh, da bomo našli spremljivo rešitev. Mačarska delegacija je mnenja, da potrebujemo dolgoročno rešitev, ki bo temeljila na soglasju. Kar zadeva predloge sprememb glede poslovnika, lahko sprejmemo predlog, da bi eh, predsedujoča država določila zastopnika le v primeru, če bo na ta način tudi zagotovljena kontinuiteta. In predstavnik, ki bo imenovan eh, v nadzorni odbor, mora biti iz ene izmed treh držav eh, predsedstva, torej eh, iz ene izmed treh držav trojke. Gospod Miroslav Nenitl, češki senat, hvala lepa. Lahko le potrdim, to, kar je že prej povedal moj predhodnik. Podpiramo predlagano rešitev. Ampak v nadzornem odboru mora biti predstavnik predsedujoče države. Eh, mi predlagamo 12 eh, mesecev, najprej je bilo predlaganih 18 mesecev. Na ta način bi se bolje uskladili z Kozakom. In mislim, da ni potrebno glasovati o tem. Ampak da moramo najti soglasje. Hvala. You and then till a case of Ireland. Irska. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naj predstavim irsko stališče glede imenovanja predstavnikov v nadzorni odbor skupni nadzorni odbor za Europol. Menimo, in to je soglasno mnenje irske delegacije, da bi predstavniki morali biti imenovani eh, z strani države, ki trenutno predseduje eh, Evropski uniji in članstvo bi moralo biti omejeno na šest mesecev z možnostjo podaljšanja v določenih okoliščinah. Če recimo država, ki trenutno predseduje, eh, ne želi tega mesta. Menimo, da bi to bil najbolj uravnotežen pristop, kajti na ta način bi vse države imele možnost sodelovanja v skupnem nadzornem odboru in nacionalne delegacije bi lahko predvidevale, kdaj bodo prevzele položaj v tem odboru. Hvala lepa in potem še prosti prispevki Slovenija. Ampak predstavnikov Slovenije ni. Nacionalne skupščine Slovenije ni tukaj. Now we will continue with the exchange of views on the proposal. Zdaj pa izmenjava mnen o predlaganih spremembah poslovnika. Več vas je prosilo za besedo. Gospod Apel iz Polske. Hvala lepa. Pomembno je, da Evropol deluje ne le učinkovito, ampak tudi transparentno. Zato mi podpiramo vse tiste amandmaje, eh, ki Evropol pelje v to smer in ki nam bodo omogočili, da čim prej pridemo do tašnega rezultata. Evropol mora biti učinkovit in če hočemo, da ga vodimo učinkovito, potem mora oseba, ki ima mandat, imeti možnost seznaniti se s strukturami za vsem. To nikakor ni enostavno, zato tudi mi podpiramo 18-mesečni mandat oziroma 18-mesečno obdobje trajanja funkcije. Thank you. And then Mr. Najlepša hvala. Gospod Irman iz eh, Nemčije, izvolite. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Rad bi spregovoril o členu 4.1 v poslovniku. Želimo, da bi člani nadzornega odbora, torej mi, imeli pravico, da damo predloge na osnutek dnevnega reda. Želimo tudi, da bi lahko ti predloge sprememb eh, sami posredovali in sicer do dva tedna pred načrtovano sejo. Poleg tega želimo tudi možnost, da bi dnevni red tekom pogovora spremenili. Recimo, če bi ugotovili, da je na dnevnem redu pomembna točka ob koncu seje, ampak da številnih udeležencev takrat več ne bo, recimo zaradi letov oziroma zaradi voznih redov eh, in eh, da bi lahko torej v teh predlogih sprememb glasovali na sejah. Kot člani nadzornega odbora bi radi imeli torej večji vpliv na dnevni red. Zato predlagamo spremembo člena 4.1. Hvala lepa. Evropski parlament? Ne? Gospod Lanec iz Estonije. Thank you, chair. Eestil <clears throat> oleks ette... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi spregovoril o imenovanju članov upravnega odbora in pa o mandatu oziroma o dolžini mandata. Člani bi morali biti iz predsedojoče trojke in bi bili imenovani za 18 mesecev. Zakaj? Kaj ti, ko je enkrat oseba imenovana, se bo naučila, kako deluje odbor in bo bolje prispevala k njegovemu delu. Najlepša hvala gospod Karakopoulos iz Grčije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Udeležba predstavnika skupnega parlamentarnega odbora pri sejah, eh, nadzornega odbora pri sejah upravnega odbora se nam zdi zelo pomembna, kajti tam se razpravlja o pomembnih temah. In zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da imajo člani upravnega odbora tudi ustrezne izkušnje. In grška delegacija meni, da je 12-mesečni mandat dovolj, kajti v tem času bodo lahko eh, predstavniki eh, v eh, parlamentarnem nazornem odboru zbrali dovolj izkušenj Eh, potem pa bi rad spregovoril tudi o sprejemanju odločitev, soglasje ali eh, glasovanje z večino. Menim, da je seveda zelo pomembno, da dosežemo soglasje. In če se mnenja razhajajo, kot recimo pri zadnji eh, seji naše skupine v Bukarešti, mora biti naš cilj zmeraj ta, da sprejmemo enotno odločitev z razpravami in eh, z uskladitvijo mnen. Če pa ni mogoče doseči enotnega mnenja, eh, bi morala obstajati možnost eh, glasovanja za kvalificirano večino ali pa z tričetrtinsko večino, kot v kozaku in na koncu še gospod Zapatoskos iz Litve. Oh, Najlepša hvala. Litovska delegacija bi rada podprla 18-mesečni mandat. Za predstavnike upravnega odbora, kajti udeležba trojke je izjemno pomembna v upravnem odboru, na ta način bi namreč lažje dosegli eh, kontinuiteto. Ne razumemo, zakaj 12 mesecev. In poleg tega, kdo bodo zastopniki, trenutno predsedstvo, eh, prejšnjo predsedstvo ali naslednje predsedstvo? In obdobje 12 mesecev je po našem mnenju prekratko, kajti na ta način nikakor ne bomo zagotovili kontinuitete, zato predlagamo 18 mesecev. Hvala, dragi člani in članice, hvala za vaše amantmaje, za ideje in komentarje. S to razpravo bomo nadaljevali jutri, zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za izmenjavo mnen z gospodom eh, Vjevorovskijem, ki je pomočnik nadzornika za varstvo podatkov. Z nami pa je tudi profesor Pellegrini, ki je predsednik Evropolovega odbora za sodelovanje. So please, if you may, if you may, we are now up to the final part of this afternoon. Prosim, usedite se, eh, moramo nadaljevati z zadnjim delom eh, popovdanske seje. Eh, potem moramo pa še v Hišo Evropske zgodovine, kjer se bomo srečali s komisarjem ob sedmih. No, ampak zdaj le najprej nam bo poročal Evropolov eh, odbor za sodelovanje in pa pomočnik nadzornika za varstvo podatkov. Eh, pomočnik nadzornika za varstvo podatkov, gospod Vjevorovski, je že eh, tukaj z nami, prav tako profesor Pelegrini. Oba nam bosta zdaj spregovorila, ampak še prej bi vas rad na nekaj upozoril kot uh, predsednik odbora Libe tukaj v Evropskem parlamentu vam moram sporočiti naslednje. Na prvem rednem sestanku odbora Libe po poletju sem to že naredil, kajti med poletjem smo dobili res žalostno novico o smrti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v zadnjih petih letih je to funkcijo zasedal gospod Džani Butareli. Najprej je bil pomočnik nadzornika varstva podatkov, pomočnik Pet Petra Hastingsa. Torej, najprej je bil pomočnik, potem pa eh, je tudi sam gospod Butareli prevzel funkcijo nadzornika za varstvo podatkov. In eh, v obeh funkcijah se je redno udeleževal sestankov odbora Libe z nami je imel veliko izmenjav mnen vrsto let. In predstavljal je tisto relevantno institucijo, ki se ukvarja z zasebnostjo, s tajnostjo, zaupnostjo in varstvom podatkov evropskih državljanov. Večkrat je nastopil pred evropskimi institucijami, tudi v Evropskem parlamentu in eh, se zelo boril za varstvo zasebnosti evropskih državljanov. To je pravica, ki je zapisana tudi v listini o temeljnih pravicah. In mm, prosil bi za minuto mavka v spomin na Džanja Butarelija, ki je res odlično opravljal svoje delo vse do konca. vedno se je do skrajnih moči boril za uh, pravice evropskih državljanov, uh, potem pa ga je premagala bolezen. In na konferenci v Bruslu smo se ga že spomnili in predlagam, da ga počastimo tudi z minuto molka eh, na tej naši današnji seji. Hvala vsem. And now we simply move on to this point in the agenda. No, zdaj pa gremo naprej. Najprej bomo prisluhnili obema današnjima gostoma, Z nami je pomočnik nadzornika za varstvo podatkov, gospod Vivorovski, pa tudi gospod profesor Pellegrini. Spomniti vas moram, da je nadzornik za varstvo podatkov tista institucija, ki eh, nadzoruje izvajanje uredbe o Europolu in skrbi za varstvo podatkov evropskih državljanov. Eh, predvsem se ukvarjajo s pravicami državljanov, ko gre za procesiranje podatkov. Evropolov odbor za sodelovanje pa je svetovalni organ, ki zagotavlja strokovno znanje in nasvete, podajajo mnenja in pa priporočila. Sodelovanje med Evropolom, med nadzornikom za varstvo podatkov in pa organom za sodelovanje zelo dobro deluje. Kot smo slišali tudi na zadnji seji naše skupine februarja, to sodelovanje zelo cenimo, še posebej, ker gre za občutljivost podatkov pri njihovi obdelavi. Zdaj pa prisluhnimo gostom, ki nam bosta povedala o zadnjih šestih mesecih eh, sodelovanja. Prvi bo gospod Vjevorovski, sledil mu bo profesor Pelegrini in potem bomo imeli še krok vprašanj in odgovorov prosim, če svoje vprašanja eh, zapišete oziroma izrazite željo, da bi govorili v pisni obliki. Potem, ko boste svoje prispevke podala oba gosta, boste imeli priložnost govoriti tudi vi. Gospod Vjevorovski, izvolite. Hvala. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice nacionalnih eh, in pa Evropskega parlamenta. V veliko veselje in čast mi je, da vam lahko danes poročam o dejavnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v zadnjih šestih mesecih, torej od našega zadnjega sestanka naprej. Z veseljem eh, bi to nalogo predal gospodu Butareliju, um, kajti on je bil vedno tisti, ki je podajal to poročilo za uh, pretekla obdobja. Nekatere člane že poznam, uh, tukaj pa vidim tudi nove člane Evropskega parlamenta. In uh, naj še enkrat povdarim, da se nadzornik za varstvo podatkov ukvarja z varstvom podatkov uh, v zvezi z vsemi institucijami in agencijami Evropske unije v skladu z uredbo, ki velja za evropske institucije. Gre za podobno uredbo, kot je uredba GPRS, torej uredba za splošno varstvo podatkov. Tokrat eh, pa delamo to v okviru z Evropol in sodelovanju z nacionalnimi organi. Mi tudi eh, eh, obravnavamo to agencijo, torej Europol. Podatki prihajajo večinoma iz držav članic, eh, potem jih države članice tudi procesirajo, pogosto pa gredo potem še na višjo raven, torej do Europola. Od 1. maja 2017 Eh, se mi ukvarjamo torej eh, z nadzorom teh podatkov. Eh, najlepša hvala za vse lepe besede, ki ste jih povedali o Džaniju Butareliju. Sam želim zagotoviti, da se delo pri nadzorniku za varstvo podatkov nadaljuje, tako kot je bilo predvideno v uredbi za evropske institucije. Sam sem bil izvoljen skupaj z Butareljem za ta mandat, torej do 5. decembra eh, letošnjega leta, takrat pa bo potem moral eh, parlament izvoliti novega predstavnika oziroma ga potrditi. Mm. Vsi dobro poznate kako, to področje in veste, kako pomembno je varstvo podatkov, tega ne bom povdarjal. Eh, moram pa povedati, da imamo vedno več virov, vedno več podatkovnih baz. Eh, s temi razpolagajo organi pregona in tudi obravnava teh podatkov postaja vse bolj zapletena. Sistemi IT, torej informacijski sistemi, ki jih uporablja Europol, eh, istočasno služijo Europolu in pa njegovim ciljem, hkrati pa omogočajo tudi sodelovanje med policijskimi organi in organi pregona v državah članicah. Eh, tukaj gre torej za dva dela iste zgodbe sodelovanje z koordinacijskim eh, odborom oziroma odborom za koordinacijo, ki ga predstavlja gospod eh, Pelegrini, nam eh, to tudi omogoča. V zadnjih mesecih lahko mm, pomembnejše elemente razdelimo v dva dela. Prvi je nadzorni del, drugi pa sodelovalni del, del, ki zadeva sodelovanje. Sodelovanje poteka na dnevni ravni z Europolom in pa drugimi ekipami. Nekatere se ukvarjajo z varstvom podatkov neposredno, druge pa z eh, informacijami, ki jih uporablja Europol. Glavna struktura eh, temelji na eh, srečanjih vsaka dva tedna oziroma vsaka dva meseca. In na teh srečanjih tudi skušamo predeliti to, kar bodo naše naloge v naslednjih tednih. Ehm, nadzorne naloge pa nam vzamejo več časa. Ehm, najprej treba informacijo ehm, z Evropola prenesti na nadzorni organ. Tukaj gre za informacije o različnih operativnih dejavnostih, o možnih kršitvah in pa možnih transferjih v tretje države. Imamo tudi projekte analiz, to so glavni del naših dejavnosti oziroma glavni del tistih dejavnosti Europola, s katerimi se mi ukvarjamo. Ja, tukaj se osredotočamo na specifična kazniva dejanja, naprimer kibernetsko kriminaliteto, otroško pornografijo, eh, potem lastniški kriminal, terorizem in tako naprej. In Europol nas mora vedno obvestiti, eh, ko gre za začetek nadaljevanja ali pa zaključek operativnih dejavnosti. Te informacije eh, morajo biti podane nam, našemu organu, to je zapisano tudi v uredbi in sicer se to mora zgoditi v razumnem času. Pri GDPR je določen časovni rok, pri nas pa ne, ampak mi vedno dobimo informacije v ustreznem roku. Eh, Europol že poskrbi za to. Potem transfer eh, podatkov iz tretjih držav. Eh, to so podatki, ki, kjer ni operativnega dogovora za izmenjavo informacij ali pa ko podatki niso pomembni tukaj gre včasih za podporo kakšne uh, uh, preiskave in uh, takrat uh, mora IDPS e biti obveščeno o prenosu podatkov. Potem imamo še različne druge situacije, ko skušamo Europolu pomagati, naprimer pri, tudi pri splošnem delovanju institucije. Uh, Primeri iz zadnjega eh, meseca eh, so naprimer eh, modeli sodelovanja Europola s tretjimi državami. Tukaj gre za izmenjavo neosebnih podatkov in pa za izmenjavo tudi osebnih podatkov oziroma na, za ti dve področji obstajajo različna pravila in v okviru 25. člena uredbe o Europolu so zapisane tudi izjeme, kdaj eh, se to uporablja. Eh, mi smo si skušali zamisliti tudi vse možne scenarije v primeru Brexita. Če bi prišlo do Brexita brez dogovora, eh, bo to vsekakor ustvarilo probleme pri dostopu do podatkov za Europol in pa za organe v Združenem kraljestvu. Mi smo skušali izjeme, predložiti eh, možne rešitve, ki bi delovali od prvega dne naprej. Pravila tega sodelovanja eh, pripravljata Europol in pa njegov eh, upravni odbor, ampak mi jim pri tem skušamo pomagati. Še en primer takega sodelovanja, ki je tudi v poteku posveta z nadzornim organom, je problem. Uh, enot za um, uh, obravnavo finančnih uh, kaznjivih dejanj, ko gre za naprimer uh, sumljive transakcije, s tem se preprečuje pranje denarja, te tako imenovane FIU. To so enote, ki preprečujejo finančna kazniva dejanja, so tudi predmet um, naše obravnave in um, pri tem sodelujemo tudi z nadzornimi organi oziroma varuhi um, oziroma nadzorniki za varstvo podatkov v državah članicah. Um, dobro je treba opredeliti, um, kdo je osumljenec, kajti samo um, tisti, ki je opredeljen kot usumljenec, eh, samo tistemu lahko, eh, samo zanj lahko velja prenos podatkov. In potem imamo tudi občutljive podatke ali pa eh, veliko tveganje za osebne podatke. Te situacije je tudi treba posebej obravnavati. Mm, šest takih primerov je bilo lansko leto. Mm, zadnje mnenje smo dobili septembra letos in sicer o modalitetah dostopa Europola do eh, podatkov PNR v skladu z direktivo eh, PNR. Začeli smo tudi preiskave na našo lastno pobudo in sicer o temah, eh, ki smo jih dobili na znanje, o raznih nadzornih dejavnostih. Smo pa leta 2019 začeli tudi s preiskavami te vrste potem pritožbe. Presenečen um, torej, sem nad nizkim številom pritožb, ki so prišle do nas. Samo dve taki pritožbi sta bili, dve dopustni pritožbi v okviru preiskav. Potem imamo pa tudi inšpekcije, to je zadnji del moje današnje predstavitve in sicer to je eh, temelj dejavnosti eh, našega dela oziroma nadzornika za varstvo podatkov. Eh, ukvarjamo se z pravnim in tehničnim eh, vidikom obdelave podatkov. Tako eh, preiskavo oziroma pregled smo naredili na zadnje junija. Pregledali smo, kako je z obdelavo podatkov na področju terorizma, potem drugih nezakonitih dejavnosti na temnem spletu, tudi Mm, derogacije za prenos podatkov v tretje države smo pregledali in pa eh, prakse držav članic, ko pošiljajo eh, večje količine podatkov v Europolu. Mm, včasih je v kontekstu kazenskih preiskav eh, organov pregona v državi članici tudi na voljo velika količina podatkov. Pregledali smo tudi metodologijo za enkripcijo in pa preverili eh, metodologijo na splošno. Veliko strokovnjakov je pri tem sodelovalo, pripravili smo tudi inšpekcijsko poročilo in to je bilo poslano izvršni direktorici Europola. Mm, smo pa to delili tudi z odborom za koordinacijo. Še nekaj, eh, kar bi vas morda zanimalo. Imeli smo tudi ciljno inšpekcijo programa TFTP, ko gre za sledenje financiranju terorizma. Eh, z druženimi državami imamo tukaj sporazum. To inšpekcijo smo izvedli februarja letos. Cilj pa je bilo preverjanje vloge Evropola v okviru sporazuma TFTP. In sicer je šlo za preverjanje prošen eh, v okviru SWIFT-a. Europol ni imel eh, eh, dostopa do eh, teh informacij. Mi smo pripravili osem priporočil glede tega, kako metode preverjanja pri Europolu še nadalje izboljšati. No, poročilo je bilo na začetku klasificirano kot tajno in sicer zaradi pričakovanj z ameriške strani, ampak potem so, ga, eh, so se odločili, da bo to poročilo postalo javno, objavljeno bo na Europolovi spletni strani, z izjemo enega priporočila, za katerega smo se pa odločili, da mora ostati eh, klasificirano kot tajno in sicer eh, zaradi njegove tehnične narave. Nadzornik za varstvo podatkov bo sledil tem priporočilom, mm, ki so bila oblikovana po inšpekciji. No, to je zdaj uh, moja predstavitev našega dela v zadnjih mesecih. Sem vam na voljo tudi za vprašanja. Hvala, hvala gospod Vjevorovski. Zdaj pa je na vrsti gospod Pelegrini, ki je predsednik odbora za koordinacijo pri Europolu. Uh, Mm, kakih 12 minut imate na voljo, potem pa bomo imeli še čas za vprašanja in odgovore. Vsi kolegi pa lahko vprašanja podajo tudi v pisni obliki. Eh, pozdravljeni vsi skupaj, gospod predsednik, eh, gospa sopredsedujoča. Sam vodim Evropolo odbor za koordinacijo in veliko veselje mi je, da vam lahko poročam o nedavnih dejavnostih in pa o perspektivah. Eh, našega organa. V Bukarešti februarja sem pripravil prvo poročilo oziroma tam poročal, eh, zdaj pa je to nadaljevanje mojega dela. Mm, nadzornik za varstvo podatkov skrbi za procesiranje vseh eh, podatkov, ehm, kjer so udeležene vse evropske institucije in agencije. Ehm, tukaj je vključen tudi Europol ampak eh, tudi vključenost nacionalnih eh, organov za varstvo podatkov je eh, pomembna, zato ker večina podatkov, s katerimi se Evropol ukvarja, prihaja iz držav članic. In te podatke je treba prelislej tudi poslati nazaj v države članice. Mi imamo 45 člen Evropolove uredbe in s tem členom je, vzpost, je bil vzpostavljen odbor za koordinacijo Evropola. Ehm, in eh, tudi znotraj ECB mi sodelujemo. Eh, o tem odločata člena 44 in 45. Gre pa za eh, pretok podatkov iz držav članic v Europol in tako naprej. In treba je zagotoviti, da se pri vseh teh podatkih upošteva okvir, ki je bil določen strani so zakonodajalcev. Imamo tudi nacionalne strokovnjake, ki sodelujejo pri vseh skupnih inšpekcijah Evropola, eh, ki jih organizira EDPS. To eh, sodelovanje je ključnega pomena za to, da se ohrani ustrezno znanje o delovanju Evropola med eh, nacionalnimi nadzorniki za varstvo podatkov. Oni potem imajo tudi na nacionalni ravni lastne inšpekcije in sodelujejo tudi pri ohranjanju eh, mreže znanja in pa profesionalnih eh, odnosov na evropski ravni. Eh, naš odbor za koordinacijo se sestaja vsakih šest mesecev. 6. maja letošnjega leta smo se na zadnje sestali in takrat smo potrdili naše poročilo o dejavnostih za leta 2020. 17 in 18 pa tudi potrdili eh, delovni program za 2019 in 2020. V eh, teh dokumentih boste našli tudi kratek pregled eh, tega našega programa in zdaj bom določene vidike programa izpostavil. Naš organ ICB e je mm, mm, podal nekaj mnen, nekaj mnen, Eno od teh mnenj je bilo tudi v projektu ETS, eh, eh, ko je šlo za eh, čezmejno, čezmejni prenos geolokacijskih podatkov. Mm, tukaj ni bilo ustrezne pravne podlage. Letos oziroma ta mesec smo poslali mreži FIU tudi mnenje, ki je bilo kako lahko eh, mreža FIU eh, ima koristi od izmenjave operativnih podatkov Europola. Eh, zdi se, da um, zaenkrat te izmenjave niso bile konsistentne z mandatom Europola. Obakrat je treba zagotoviti ustrezno pravno podlago in pa operativna sredstva za to, da se uh, zagotovi ustrezna uporaba ad hoc orodij. Uh, in da se zagotovi tudi ustrezno varstvo podatkov oseb, eh, katerih podatke se procesira. Pri vsakem naslednjem eh, procesiranju podatkov ali pa izvajanju nalog Europola eh, moramo upoštevati mandat Europola, kot so se o njem odločili so zakonodajalci. Če pa kak proces preseže ta mandat, pa je to treba na novo definirati. Potrebujem ustrezen nadzor, ampak eh, ta nadzor se ne omejuje samo na te primere, ki sem jih eh, izpostavil zdaj. Veliko je še takih primerov, eh, ko gre za naprimer ETIAS, je to treba upoštevati, pa EES e oziroma sistem vstopa in izstopa. Potem imamo nekaj, kar se imenuje interoperabilnost tudi ko gre za uh, Europolov notranji sistem. Vedno je treba skrbeti za proporcionalnost in pa za uveljavljanje pravic posameznika. GDPR je vzpostavil tudi eh, en ključni instrument in to je EDPB, torej Urad za varstvo podatkov ki eh, spodbuja mm, boljše sodelovanje in pa tudi um, skladno ravnanje vseh udeleženih strani. So zakonodajalci so opredelili tudi uh, primeren program za uh, prihodnje delovanje. Potem imamo tukaj sistem Eurodac, šengenski informacijski sistem, sistem VIS. Uh, In eh, za vse te eh, sisteme je treba zagotoviti ustrezen okvir. V okviru EDPB eh, zdaj poteka sodelovanje na vseh teh področjih. In o tem se trenutno pogovarjajo tudi znotraj EDPB v skupini za organe pregona imeli bomo boljšo koordinacijo, ki se bo vzpostavila v EDPB do konca tega leta. Naša skupina oziroma naš odbor pozitivno gleda eh, na to, da bo uh, vključen v prihodne v te dejavnosti, zagotovil bo več skladnosti, več uh, koherence med različnimi evropskimi sistemi. Bo pa potrebno vse skupaj uh, nadzorovati. In eh, ta nadzor bo treba zagotoviti takoj, eh, da bo novi mandat takoj operativen in da se bodo misije eh, lahko takoj začele. Ena od naših nalog je tudi, da postane uporaba podatkov in pa varstvo podatkov bolj učinkovito. In zato bo treba eh, posodobiti tudi dokumente, ki so eh, namenjeni javnosti. Mm, eden od takih dokumentov je Know Your Rights, eh, torej zavedaj se svojih pravic. Veliko je postopkov, pri katerih lahko državljani izvajajo svoje pravice. In, um, mislim, da bi se lahko vzpostavil. Uh, skupen, dostopen portfelj, kar bi omogočilo izvajanje pravic evropskim državljanom, ehm, ne glede na sisteme, ki že obstajajo. Eh, naš odbor eh, bi z veseljem sodeloval v tem projektu skupaj z EDPB in eh, zdi se mi, da je to izvedljivo, zato ker vsi delamo oziroma obe organizaciji delata za vsega, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Izmenjava podatkov med Europolom in tretjimi državami, to je še eno problematično področje. Europol ima um, operativne programe s tretjimi državami, ki omogočajo um, uh, izmenjavo podatkov. Osem je takih držav, uh, s katerimi ima Europol uh, sklenjene uh, sporazume. 25. člen, točka 4, eh, zagotavlja, da Evropska komisija mora pogledati vse take sporozume o sodelovanju, ki so bili v preteklosti sklenjeni s tretjimi državami. To se mora zgoditi do leta 2021. Vse te države imajo tudi zakonodajo o varstvu podatkov eh, in imajo tudi bolj ali manj eh, neodvisne nadzornike za varstvo podatkov. Zato je zelo pomembno, da se Eh, nadzor eh, teh sporazumov izvede čim prej in to iz več razlogov. Eh, izmenjava osebnih podatkov s temi državami se ne sme končati potem, ko poteče rok. Vse skupaj pa mora biti tudi v skladu z pravili na področju varstva podatkov. Leta 2017 je komisija sprejela osem priporočil za sklep sveta, zato da se začnejo pogajanja o mednarodnih sporazumih med Evropsko unijo in pa osmimi državami v regiji Bližnjega vzhoda in pa Severne Afrike. Takšni mednarodni sporazumi bi zagotovili ustrezno pravno podlago za izmenjavo podatkov med Europolom in pa organi teh tretjih držav. In na ta način bi bili bolj sposobni eh, se boriti proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Svet je potem sprejel sklep, eh, ki komisijo omogoča, da začne pogajanja z vsako od teh tretjih držav. Naš eh, organ na to gleda kot na priložnost za Evropsko komisijo, da definira nek splošen okvir eh, v skladu z najvišjimi standardi za varstvo podatkov. Imamo tudi direktivo iz leta 2016, ki bi tukaj morala biti upoštevana. Tukaj bodo definirani tudi mehanizmi eh, za nadgradno eh, oziroma spremljanje teh sporazumov. Šlo bo za redne preglede sporazumov, ko gre za eh, delovanje sporazuma, potrebe Evropola in tako naprej. Seveda pa bo, bodo morali, morali biti spoštovani. Uh, bodo morala biti spoštovana tudi pravila glede eh, varstva podatkov. No, in kot je sporočila tudi komisija, je tudi naš odbor pomemben udeleženec pri tem in mi smo eh, v celoti pripravljeni sodelovati. Rad bi povdaril še naslednje. Eh, naš eh, odbor za sodelovanje in koordinacijo bo sodeloval na povsem odprt način in želimo, da okvir za varstvo podatkov postane realnost za vse udeležene strani. To je za nas zelo pomembna tema in eh, mi smo vedno eh, želeli eh, ustrezno sodelovati in skrbeti za primerno varstvo podatkov in tudi za primerne nasvete vsem, ki nas prosijo za nje. Tako, zdaj pa začenjamo z izmenjavo mnen. Največ dve minuti časa za govor za vsakega govornika, na koncu lepo. Sta beseda, da bi lahko še gospod Jedirovski in gospod profesor Pelegrini za zaključne komentarje. Prvi gospod Brejer, Evropski parlament, izvolite. Hvala lepa. Par vprašanj imam za namestnika Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Prvo zadeva vprašanje hrambe podatkov, to je najbolj. usiljiva. Vse je obsežna oblika nadzora, kaj ti to zadeva naše vsakodnevne komunikacije in gibanje. Europol se ukvarja nekako z zagovarjanjem ponovne uvedbe takšnih politik v kontekstu omejenega zadrževanja oziroma hrame podatkov, da s tem določene poklicne kategorije izpustimo, ampak pa še vseeno zadržujemo podatke o celotni populaciji. Imeli ste neko delavnico o neki posebni matriki za hrambo podatkov, ali ste sodelovali pri tem, ali se strinjate, da je izključevanje določenih poklicev vseeno pristop, ki ne izpolnjuje kriterije Evropskega sodišča, ki pravi, da je potrebno jasno vzpostaviti povezavo med eh, shranjenimi podatki in dano osebo ter hudimi kaznjimi dejanji. Drugo pa je vprašanje sporozuma SWIFT. Kot smo slišali v poročilu odboru Libe, ZDA v bistvu hrani podatke, ki jih pridobi na podlagi tega sporozuma in sicer zavedno, ker oblasti ne poročajo o zaključkih preiskav. Kaj torej predlagate je bilo potrebno storiti s tem v zvezi in zakaj je komisija v bistvu prišla do zaključka, da je v bistvu vse skladno s porozumom, tega ne razumem. Naslednja je gospa Amitak, gospa Mitak iz nemške delegacije. Hvala lepa za besedo. Ravno kar je bilo govora o preverbi vseh sporozumov s tretjimi državami, ali se spoštuje uredba o varstvu podatkov. Mene nekoliko skrbi vprašanje, kako naj bi v tem 31.10. oziroma 1.11. Mm, ravnali s podatki Združenega kraljestva, kajti zaenkrat se zdi, kot da sporozuma sploh ne bo. V skrajnem primeru bo Združeno kraljestvo tretja država in mislim, da ne moramo čakati zdaj na takšen ali drugačen sporozum. Kaj boste torej storili na tem področju, v primeru, da ne bo dogovora mm, s 1. novembrom? Hvala lepa. Gospa Kiniči, Evropski parlament. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolila sem si vzeti še sekundico za osebno pripombo. Hvala predsedniku Lopes Aguilarju za to, da se je na začetku te seje spomnil Džanja Butarelja, eh, dragega kolega, dolgoletnega prijatelja, več kot 30 eh, let se poznala in mislim, da je veliko storil ravno za področje varstva podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, tako da hvala za to. No, hvala tudi našima gostoma za predstavitev svojega dela in tudi za to, da ste nam podali mm, nekaj eh, svojih premislekov. Mene zanima mm, nekaj v zvezi z sistemom FUNET. To je, nek, to je sistem, ki povezuje enote za obveščevalno dejavnost na področju financ različnih držav članic. In to je bilo vzpostavljeno kot eh, eden od eh, najpomembnejših tehničnih inštrumentov za zagotovitev izmenjave podatkov usporedno s sistemom Sijena. No in v luči priporočil in eh, že podanih opozoril Evropolu, me zanima, kaj bi lahko še tu dodali, da bi okrepili ta sistem, še posebej v luči vstopa veljavo direktive iz leta 2019 o izmenjavi podatkov med finančnimi organi in organi pregona. Upoštevajoč pomen finančnih preiskav in vse večji pomen finančnih preiskav, ko gre za boj proti najhujšim oblikam čezmene kriminalitete. Hvala. Hvala. Gospa Deli, Evropski parlament. Hvala lepa, ja, nova članica tega odbora sem skušam še natančno razumeti razmere med Europolom in eh, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Če vzamemo Europol informacijski sistem in uh, pogledamo obdelavo podatkov o migrantih na želiščnih točkah, vem, da je nadzornik to preverjal. Zanima me, kako to sploh funkcionira, koliko res razumem, je Frontex eh, nekoga z nekom opravil pogovor, če se ugotovi neko tveganje, se potem zahteva od Europola preverbo. Kakšno preverbo upravi Europol v teh okoliščinah? Gre za prste odtise, gre za preverbo podatkov, gre za posvetovanje s tretjo državo in če gre za posvetovanje s tretjo državo, kako se potem ognemo morebitnim eh, političnim pritiskom, recimo, če nekdo. Eh, če nekdo beži pred, zaradi političnega preganjanja, verjetno ne bo potem dobil uh, ravno najboljše ocene od eh, domače policije. Tako da zanima me, kaj to pomeni, tudi v primeru, da se ta oseba vrne v svojo državo in ali Evropski nadzornik za varstvo podatkov vidi težave s, temi, s tem sistemom ali so bile predlagane kakšne spremembe v tem kontekstu in tudi v kontekstu drugih preiskav, ki jih opravlja nadzornik. Ali ste v večini primerov zahtevali korektivne ukrepe ali ugotavljate, da se vaše pripombe upoštevajo ali pa so tudi primeri, ko sploh ni bilo potrebnega veliko spremeniti. Kar zadeva financiranje terorizma, to poročilo ne bi zdaj objavili, če sem prav razumela. Vsi deli tega poročila ali bodo nekateri eh, deli črtani. Vem, da je bilo pritožb malo, katere pritožbe so bile smatrane kot nedopustne. Toliko, da imamo nekakšno pogled v to. Hvala. Gospod eh, Vivirovski, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Bom poskušal odgovoriti na vprašanja, ki ste mi jih zastavili, če začnemo s problematiko hrambe podatkov. Gospod Brajer je isto vprašanje že zastavil na sestanku odbora Libe z Europolom in lahko povem, da imam vsekakor nekoliko drugačen pogled na to splošno razmišljanje o obveznem hranjenju podatkov in tako naprej. Edino, kar lahko povem iz vidika evropskega nadzornika, kaj je težko govorim o stališču Evropola na to temo, je, da smo prepričani, da je hranba podatkov kot proces nekaj, kar obstaja, nekaj, kar bo obstajalo. Vprašanje je, kako obvezen naj bo ta sistem. Najpomembnejša zadeva v bistvu pa je pravica do dostopa do teh podatkov. Kdo ima pravico dostopati do teh podatkov, kakšne institucije, kakšne službe za kakšne potrebe, iz kakšnih razlogov, za kakšne preiskave in ali imajo možnost aktivnega iskanja po podatkih, da na ta način ugotavljajo nove oblike kaznjivih dejanj ali pa je tu, gre tu zgolj za iskanje dokaznega gradiva o, pri obstoječih preiskavah. Veste, da smo imeli podobno razpravo tudi že v okviru Evropskega sodišča. Imeli smo narok pred sodiščem skupni narok glede štirih organizacij, ki so spodbijale sistem hrame podatkov v evropski praksi. Zdaj čakamo na torej, razsodbo Evropskega sodišča. V tem trenutku pa lahko povem, da ni nobenega procesa masovne hrambe podatkov. Vsekakor obstajajo razlike med državami, kar se tiče njihovo prakso hrambe podatkov, obvezne hrambe podatkov, potem pa to privede do razlik v podatkih, ki jih države pošiljajo Europolu. Imamo velike razlike v vrsti telekomunikacijskih podatkov in eh, metapodatkov mm, z interneta, ki jih pošilja Europolu. In to je nekaj, kar je sestavni del našega dela, še posebej inšpekcijskega dela v institucijah. Kar zadeva SWIFT in uh, vse, kar je povezano z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Zavedamo se, malega vpliva, ki ga ima Evropol na institucije, ki so sestavni del sporozuma TFDP to vse, kar bo zdaj ustrezno rešeno v okviru novega poročila. Celotno poročilo bomo razkrili, imamo samo eno priporočilo, ki je tehnične narave in to eh, bomo črtali iz dokumenta. Tako da vsa priporočila bodo vidna, tudi preostane dokumente bo vidno to je torej edina stvar, odločili smo se, da je ta del dokumenta vsekakor potrebno črtati in ostalo opustiti javno. Brexit. Brexit ustvarja probleme, ki bodo deloma rešeni s porazumom, če ga bomo imeli. Eh, hujši problemi bodo nastali, če bomo imeli opravka s tako imenovanim trdim brexitom in če bomo imeli opravka s tako imenovanim trdim brexitom z veliko spremembo v kontekstu sodelovanja med Združenim kraljestvom in Europol čez noč. Začeli smo delati na obeh možnostih, hkrati prva rešitev v bistvu je tista, ki zadeva, kakšne podatke lahko še naprej operativno spremlja Europol po 31.10., kakšne podatke lahko prejemamo in uh, kakšne lahko Združeno kraljestvo zahteva nazaj. To je dokument, ki ga še pripravljamo. Smo pa prepričani, da bo Europol to potrdil in da bo upravni odbor to sprejel pravočasno. Ključna stvar je, da želimo poskrbeti za sodelovanje med organi pregona in Europolom. Ostane operativno in učinkovito tudi po tem eh, datumu, upoštevajoč, da. takoj prvi dan po Brexitu še ne bomo imeli sporozuma med EU in Združenim kraljestvom glede prihodnosti to vrstnega sodelovanja. Tako da to je nekaj, kar je v tem trenutku v delu. Oberem smo govorili tudi o možnosti. nekakšnih eh, modelov sodelovanja te vrste pri posredovanju podatkov tretjim državam in obratno. To je povezano tudi z razpravo okrog osmih držav, ki jih je svet identificiral kot tiste, s katerimi lahko izmenjujejo podatke, sredozemlje in bližnji vzhod. Moram pa reči, da nimamo prav veliko podatkov o spremembah glede tega sodelovanja. Vemo le, da potekajo neformalni pogovori med predstavniki komisije in predstavniki teh tretjih držav. Glede FUNET, to mislim, da bo verjetno izpostavil gospod Pellegrini. Jaz bi samo povdaril, da je naš ključni problem ta, da so operacije, ki so vključene v FUNET, bistveno obsežnejše glede na, oziroma bistveno um, manjše po obsegu in vsebini kot tisto, kar bi mi, glede na današnji mandat, lahko obdelali, kar je škoda, po drugi strani pa je seveda zakonitost ključnega pomena, ko govorimo o delu organov pregona in izmenjavi podatkov med njimi. No, tukaj vidite, kako dobro sodeluje EDP z ECB. Kar deva vprašanje, kde je eh, Fioneta. Kot ste podarili v svojem vprašanju, je Fionet v bistvu decentralizirana mreža, ki jo upravljajo države članice same. Pravno temelji na bilateralnih sporazumih med državami, za potrebe izmenjave informacij. Tehnična infrastruktura, ki so jo takrat vzpostavili, temelji na izmenjavah med eh, enakopravnimi arterji. Zdaj problem, s katerim se soočamo zaradi uspeha tega sistema, je, da tehnična infrastruktura ne omogoča več nadgradnje, kajti prepravljena je z vsemi informacijami, ki jih eh, sodelujoči vključujejo v ta sistem FUNET. In to je torej Europol kot tehničnega ponudnika spodbudo k temu, da centralizira tehnična orodja na podlagi obstoječega sistema eh, sporočanja Siena, ne da bi spreminjali pravne podlage in pravnega ustroja sistema. In kot je dejal gospod Virovski, so tu določene vprašanja povezane z dejstvom, da je Fionet na nek način nekaj, kar se sproža z določenimi pragovi. Če je neka transakcija nad nekim pragom, se potem sproži pretok informacije v sistemu, ampak to ni informacija, ki je že sama po sebi sumljiva. In tudi torej, informacije o nesumljivih transakcijah krožijo po sistemu. In vprašanje je, da ko pogledamo mandat Europola, Europol sme obdelovati le podatke vezane na osumljence. Dodatni problem je ta, da ko se pogovarjamo s članicami ECB glede teh vprašanj, vidimo, da v nekaterih pravnih sistemih sploh ni pravne definicije tega, kaj oziroma kdo je osumljenec. In to je privedlo do določenih težav v smislu pravne podlage za uporabo tega sistema, zgolj v primeru jasno eh, identificiranih osumljencev. Tako da moj odgovor bi bil nekako dvoplasten. Dejal bi, da ne moremo imeti tehnične rešitve za pravni problem. Vprašanje, kot sem dejal uvodoma, je, kakšno organiziranost, kakšno pravno podlago želite za Fionet v prihodnosti. Kajte, če boste zadeve centralizirali, potem bo to postal proces, ki ne bo več proces, ki temelji na meddržavnih sporazumih eh, in pa tudi sama obdelava podatkov zahteva ustrezen nadzor. In poanta je v tem, da danes nimamo ustreznega nadzora nad tem sistemom, nad tem morebitnim sistemom in zato je treba tudi to rešiti na pravni podlagi. In zato se sam zauzemam za to, da bolj si zagotovimo takšen tehničen sistem, ki odraža to bilateralno naravo trenutnega sistema, ampak to bo samo problem preložilo v neko bližnjo prihodnost, ali pa da se zadeve lotimo od začetka in razmislimo o pravnem ustroju tega sistema, kar za nekatere države članice, glede na status FIONETA in entitet, ki, ki sodelujo v FIONETu med državami članicami, eh, povzroča težave. In ta sistem smo opredelili kot nekakšno rešitev, zato da se ognemo določenim pravnim težavam. Zdaj pa je treba te težave rešiti, če želimo polno delujoč sistem. To bo potrebno še nekaj eh, ustreznih pravnih rešitev in morda korak nazaj v trenutne situacije. Sveda je zadeve treba nujno rešiti tehnično gledano, ampak tudi pravni eh, vidik je potrebno rešiti z točke nič. Hvala. Če lahko na kratko odgovorim še na vprašanje o žariščnih točkah. Nekoliko bolj strukturiran odgovor vam bomo posredovali v pisni obliki, ampak lahko vam že zdaj povem, da tako Europol kot Frontex sodelujete z nacionalnimi policijskimi upravami držav članic in Europol dela na podlagi zahteve nacionalnih organov, še posebej nacionalne policije in države članice imajo tudi neposredni dostop do EAS-a in če se podatke primerja z bazami podatkov Europola, je to možnost. Ampak kot razumem, sprašujem tudi o tretjih državah in o možnosti uh, uporabe podatkov iz tretjih držav, tako da kar zadeva to, bi vam odgovor podal v pisni obliki. In še drugo, glede pritožb pritožbe so bile načeloma o pomankanju podatkov Europola, tako da to v bistvu so bile situacije, ko osebe niso dobile pravih podatkov o svojih podatkih, ali se ti hranijo v Europolu ali ne, ampak eh, iz eh, informacij, ki smo jih dobili, večina teh podatkov ni bila poslanih pravim naslovnikom. Hvala lepa, gospod Pelegrini, gospod Vivirovski, hvala lepa obema za vajanje predstavitvi, hvala vam, spoštovane kolegice in kolegi, za odlična vprašanja in komentarje. Tako, če smem, za nami je štiri ure in pol razprave. Upam lahko samo, da bi to za nas vse koristno. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke, za vaše sodelovanje, za vašo prisotnost in za vašo pozornost. In naj vas samo spomnim, da ste vabljeni zelo toplo na sprejem, ki ga gosti Evropski parlament v Evropski hiši zgodovine, samo par sto metrov od tu. Tisti, ki morda ne poznate najbolje geografije evropskih institucij, vam zagotavljam, da bomo imeli eh, osebje, ki vas bo pospremilo do Evropske hiše zgodovine. Na tem sprejemu imamo torej priložnost, da nadaljujemo s to razpravo in eh, sicer v bolj sproščenem vzdušju. Kot rečeno pa bo slavnostni govornik, komisar pristojen za varnostna vprašanja, komisar Julian King, ki bo podal tudi nagovor ob tem našem srečanju. In prav tako naj povem, da jutri ob 9. uri nadaljujemo z delom v tej dvorani, v kateri smo bili danes. Tako da prosim, ohranite svoje. priponke, eh, s katerimi boste dobili vstop v Evropsko hišo zgodovine in tudi v Evropski parlament jutri zjutraj ob 9. Hvala lepa in vidimo se čez nekaj trenutkov.